Naslednja sporočila imamo v zvezi z današnjim srečanjem. Danes smo oprli oči na južno sosedo, dogajanja v Egiptu zadnje dni so celi družbi vdahnile nov duh in občudujemo njihov pogum in stremenje k demokraciji. Vse to je tam že vodilo do miroljubnih sprememb, ki jih v celoti podpiramo. Žal pa to ni šlo brez smrtnih žrtev. Pozivamo vse vlade te regije, da se odločijo za dialog za svojimi državljani. Smo zato, da se zaključijo pregon mernih demonstrantov in da se prekliče zakone za posebno stanje, ki velja že ponekod že nekaj let. Zahtevamo, da se tudi dovoli svobodo izražanja. Treba je prisluhniti narodu. To je pomembna naloga za nas, za Evropsko unijo. Pomislimo, leta 1989 so se številni bali glede na spremembe v srednji in vzhodnji Evropi. Ne bojmo se angažmaja, tako političnega kot gospodarskega. Pomagajmo našim sosedom in njihovim demokratičnim stremenjem k izboljšavi, zato da bodo lahko živeli v dostojnosti in ne bodo prisiljeni k eh, preseljevanju. To nalogo moramo uresničiti na solidaren način. związku z wydarzeniami u naszych południowych sąsiadów w powiązaniu z dogodki w naszych južnych sąsiedach by opozorił na to, da są niektóre države Europejskiej Unii postale ciljne države velikega števila preseljencev iz teh držav. Evropska unija mora hitro ukrepati za to, da podpre te države, ki so izpostavljene velikim tokom preseljencev. Tudi to je naša skupna evropska odgovornost. Pa še eno sporočilo. 12. februarja smo beležili mednarodni dan za izkoriščanje otrok kot eh, vojaki. Ocenjujemo, da v več kot 20 državah na svetu približno 200 do 300 tisoč sodeluje pri oboroženih sporih. Evropski parlament se angažira v, se zauzema v boju proti ta grozljiv pojav. Potem pa še četrto, zadnje sporočilo. Prejeli smo grozne informacije iz Irana. Od začetka leta je tam bilo usmrčenih trikrat več ljudi kot v istem obdobju lani. Posebej nas skrbi smrtna kazen proti političnim desidentom.